spodbudna in trudili se bomo po svojih najboljših močeh, da bomo rešili tudi tiste vprašanja, ki ste jih vi odprli. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar, gospa komisarka. Šest predlogov rezoluciji je bilo vloženih in uh, ob 12.30 jutri bomo glasovali v rezolucijah. Sedaj imamo pa na dnevnem redu previden, predvidena vprašanja za ustni odgovor v zvezi z krizo za odpadke v kampanji. Začeli bomo z avtorji. Najprej gospa Auken, dve minuti. Øh, najlepša hvala, gospa predsedujoča. In eh, najlepša hvala tudi komisarju Potočniku za to, ker je eh, v eh, imenu komisije eh, dal nekaj koordiniranih odgovorov. Vendar pa je pomembno, da tudi danes dobimo dobre odgovore. Če ne bo postopka proti Italiji, se bo situacija ponovila, ampak ne samo v Italiji, tudi kje druge. Če imamo občutek, da lahko se uporabi za eh, odlagališča, katerikoli prostor, katerokoli mesto, potem bomo imeli eh, katastrofo. In preostanek časa bom porabila za to, da se obračam na Italijo. Vem, da danes italijanska vlada tu ni zastopana neposredno, ampak pomembno je reči naslednje. Glejte, to je krasna država, ki pa se bo ravno kar utopila v lasnih odpadkih in situacija se samo slabša. In ne sme se zgoditi, da se bo situacija znašla v situaciji, kjer bodo ljudje mogli nositi pre, težko breme. Moramo najti kredibilne situacije. Veliko državljanov je, ki so aktivni. Zakaj teh državljanov ne uporabimo kot nekaj pozitivnega? brez državljanov ni mogoče nič narediti, ampak v Italiji je ogromno ljudi, s katerimi bi se dalo kaj narediti. E, če bi uporabili vojsko, policijo, da državljane preganja, ne, to ne, to ne bo šlo. Tu je treba spremeniti način gledanja. Vemo, da so velika italijanska podjetja tista, ki Eh, imajo od vsega tega eh, dobiček, ravno tako vemo, da mafija služi na ta račun in zato mislim, da moramo to situacijo jemati zelo resno. Hvala lepa, sedaj ima pa eh, besedo gospod Zundergaard, dve minuti. Ja, tak for formand. Den delegation fra budgetkontrol... Hvala lepa, gospa predsedojoča. V eh, Italijo je šla ena delegacija jeseni in smo takrat se srečali s predsednikom države kampanja. Postavili smo vprašanje, zakaj ta katastrofa ni bila rešena in je dejansko odgovoril, da gre za politični problem. To je odgovor, ki je v bistvu tudi razlaga. On bi bil lahko rekel, da gre za tehnični problem, za logistični problem, lahko bi bil rekel, da je to recimo eh, gospodarski eh, problem, ampak ne, on je rekel, da gre za politični problem. Z drugimi besedami gre za to, da ni politične volje. In to pomankanje politične volje je tisto, zaradi česar Italija ni izpolnila svojih eh, obveznosti iz eh, direktive o odpadkih. In zaradi eh, odsotnosti politične volje smo ugotovili tudi to, da ni bilo narejeno nič tega, kar je zahtevalo sodišče. In zaradi pomankanja te politične eh, volje Evropska unija še vedno ni, dobi, eh, ni dobila načrta za ravnanje za odpadke oziroma za ločevanje od, eh, odpadkov od Italije. Da, da bi skrili škandal, tu pa obstaja politična volja. Politična volja za zakrivanje eh, tega problema je in to uh, smo jasno videli. In zato podpiramo vse tiste v Italiji in teh je kar veliko, za, uh, ki se borijo za več transparentnosti na tem področju in ki se borijo za to, da bi tudi odgovorni prevzeli svoje odgovornosti. Ampak preden se bo to zgodilo, pa ne smemo niti evra več dati davkoplačevalskega denarja v Italiji za uh, podporo. Hvala lepa. Eh, Gospa Merkijas, hvala lepa. Prejšnje leto je šla delegacija v Italijo, da bi ugotovila, kakšna je kriza z odpadki in veliko ljudi nam je povedalo, da gre za resen problem. In videli smo, da je to res. Odlagališče je obstajalo tudi v nacionalnem parku. Videli smo cele kupe gorečih smeti. Industrijske odpadke smo videli na hribu. Ampak so nam rekli, da so to gospodinski odpadki. Rekli so, da so to odpadki iz peči ljudi. Tu je veliko kazanja s prsti. Ljudje obtožujejo drug drugega. Policija in državljani bi želeli videli, da se bi situacija rešila. Jaz ne vidim nobene ga začetka rešitve niti. Želeli bi načrt, želeli bi slišali eh, o vas, da je ta načrt v pripravi. italijansk. Naše zadnje upanje o tem je Evropska unija. V kampanji so nam rekli, da nihče ne posluša tega, kar želijo povedati in da je Evropska unija edino upanje, ki jim obstaja. In pokazati moramo da lahko pomagamo. In da njihova upanja niso za manj. In mislim, da lahko odigramo uh, ključno vlogo. Komisar, sprašujem vas, ali imate konkretni načrt, kakšni so roki, koliko časa boste še tolerirali takšno vedenje italijanske vlade? Konec koncev eh, ne vem, kaj eh, se dogaja z sodbo Evropskega sodišča. Ali so kakšne sankcije resnično predvidene ali komisija načrtuje sprožiti postopek, kajti ne gre samo za pravni problem, temveč za zdravstveni problem. Akutno lahko pride v teh območjih do različnih eh, izbruhov bolezni in mislim, da je tudi to treba upoštevati. Jasno je tudi, da mafija ima svojo vlogo v tej situaciji in ni naloga komisije, da se bori proti mafiji ali naša naloga, ampak vseeno sprašujemo se, na kak način lahko ukrepamo in delujemo, kako Italija izvršuje naše direktive, upošteva evropski pravni red. Morda bi lahko tudi države članice pozvali, da Italiji pomagajo s svojimi dobrimi praksami, izkušnjami in tako naprej. Vsekakor neka možnost bi morala obstajati za to, da bi konec koncev te gore uh, smeti lahko uh, na nek eh, ekonomsko upravičen in celo dobičkonosen način odstranijo da in da na koncu prepovemo uh, odlaganje na odlagališčih vseh smeti in vseh odpadkov v Evropski uniji. Hvala. Hvala. E, spoštovana gospa Bizoto. Kampanja in particolare la città di Napoli. Hvala lepa. V kampanji, zlasti v Neaplju, poznamo to situacijo že več e, let. Nastala je situacija takšna, kot je v tretjem svetu in mene zanima, kako komisija gleda na to, kakšne bodo posledice, kakšne bodo sankcije, če se bo ta kriza za odpadki nadaljevala. Eh. Zanima me, ali komisija spremlja, kako se uporabljajo sredstva Evropske unije ali se uporabljajo za vzpostavljanje eh, pravega sistema za ravnanje z odpadki. Eh, te stvari je treba rešiti v nekem razumnem času. Govorite o nujnih ukrepih, ampak eh, ta situacija obstaja že 15 let, kar pomeni, da nekaj ne deluje. In kaj je Italija naredila, da reši ta problem? Okrog Neapla obstajajo tone in tone odpadkov, ki jih naj bi odstranili lokalni organi kampanje, ampak tega ne morejo. E, niso sposobni ga narediti in nobenega dvoma ni, da je situacija v Neaplju in v e, kampanji situacija, ki, ka, e, ki kaže, da občine in regije ne znajo ustrezno ravnati z odpadki, da ne znajo spostaviti pravega ciklusa. Ločevanje odpadkov, to ni problem eh, vlade. Oni bi lahko poslali sicer eh, vojsko tja, to so že naredili, tako da bi lahko eh, ustrezno zagnali turbine. Ampak v preostalem delu Italije je situacija drugače. V Venetu je, obstaja ustrezn, eh, ustrezno ločevanje odpadkov že eh, veliko časa. Torej, nekaj je narobe za lokalno upravo v kampanji. Potem pa so tam še kriminalni elementi, ki služijo s tem. Komora je infiltrirana tudi v lokalne organe. Nik. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Potošnik v imenu komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča, časni poslanci. Najprej bi se rad zahvalil vsem poslancem, ki so me opozorili na to vprašanje, pa tudi našo službo so opozorili na to. Zadovoljen sem, ker Evropski parlament prevzel aktivno vlogo pri nadzoru te situacije glede odpadkov v kampanji. To vidimo recimo v poročilu odbora po peticiji, po obisku v kampanji aprila lani. Parlament ima tu res pomembno vlogo. Celoti jo je prevzel. Takoj po sodbi četrte, sodišča 4. marca lani je komisija pisala italijanskim organom in jih prosila naj obrazložijo, katere ukrepe načrtujejo ali pa so že sprejeli za to, da bi to sodbo upoštevali. Potem je bila komisija v večjih stikih z italijanskimi organi, več sestankov smo imeli z njimi in nedavno, v času misije v Naplju 22. in 23. novembra lani, naš generalni direktor iz direktorata za okolje je bil tudi tam na tem obisku. In po našem mnenju je pri italijanskimi organi še dolga pot, zato da bi res izvršili to sodbo sodišča kaj morajo storiti organi? Najprej morajo razširiti in posodobiti infrastrukture urejanja odpadkov v celotni kampanji, potem morajo razviti učinkovit načrt upravljanja odlaganja odpadkov v kampanji. Med drugi morajo poštevati našo evropsko hierarhijo zbiranja odpadkov. Komisija ni zadovoljna z ukrepi, ki so jih italijanski organi sprejeli že vse po sodbi sodišča. Zato, ker tu ni nobene natančne časovnice glede gradnje takšnih obratov. Načrt odlaganja odpadkov v kampanji mora poštevati Evropsko okoljsko zakonodajo v celoti. Potrebno je zniževati odpadke, pa tudi potrebno se osredočiti na recikliranje odpadkov. Potrebno je zagotoviti ločeno zbiranje v celotni regiji. Kampanja mora imeti na voljo dovolj zmogljivosti kompostiranja. In potrebno je sprejeti ukrepe glede odpadkov v razumnem časovnem roku. Več kot 7 milijonov ton odpadkov je tu v različnih delih regije kampanje, kar pomeni, da bodo morali italijanski organi upraviti analizo takšnih odpadkov, ekobale se to imenuje. In potem bodo morali vedeti, kakšen je najbolj varen način odlaganja teh odpadkov. Če ne bo učinkovitega načrta zbiranja odlaganja odpadkov, se bo komisija vrnila nazaj na Evropsko sodišče in bo predlagala globe. Zato moramo tesno oceniti ta osnutek načrta zbiranja odlaganja odpadkov, to, kar, je, kar so sedaj organi poslali komisiji. Pravkar, bi rad povdaril, pravkar so to poslali. Pomembno je, da spremejo in začnejo izvajati ta načrt. Sklep o tem, če in kdaj sprožiti člen 260 postopkov proti Italiji, to bo odvisno predvsem od vsebine njihovega načrta zbiranja in upravljanja z odpadki in vse bo odvisno od tega, kako hitro bodo reševali težave na prepričljiv način. Glede obstoječih deponij je komisija začela preiskavo. Prosila je italijanske organe naj poročajo o delovanju Terciano in Čičjano deponij. Čakamo še na italijanski odgovor. Ko bomo to prejeli, bo komisija ta odgovor tudi ocenila. Na tej stopni komisija nima nobenih dokazov glede kar rešitve Evropske okoljske zakonodaje to, da je deponija v regiji, ki je naravno zaščitna, to samo po sebi še ne pomeni kršitve evropske zakonodaje, če se izvajajo druga pravila in če pristojni nacionalni organi izvajajo neprimerno okoljsko oceno in če bodo izvajali potrebne ukrepe, blažitve in nadomestil. Kar zadeva sofinanciranje ukrepov zbiranja in upravljanja z odpadki v kampanji. Smo imeli v obdobju od leta 1994-1988,1 milijona evrov, ki smo jih posvetili tem projektom. Skoraj 49 odstotkov je bilo sofinanciranih, ampak samo 9 odstotkov teh se je uporabilo. Zato, ker imamo tu težave zaradi te krize z deponijami. leta 1994 pa so tudi italijanski organi imeli izredno zasedanje o tem. Od, v obdobju med 2002 in 2006 smo imeli 140 milijonov evrov, 50 odstotkov je sofinanciral e RFT in to se je osredotočilo na te projekte, ampak po te krizi z odpadki se je komisija odločila za sprijetje posebnih ukrepov, zato da bi zagotovili, da se ti Ta sredstva, ki so dodeljene kampanji, prav tudi uporabijo. Od 1. januarja 2005 ti izdatki niso bili upravičeni pri sofinanciranju. In še nekaj, po uradnem obvestilu Italiji zaradi začetka postopka kršitve pri upravljanju podatkov 29. junija 2007 je komisija obvestila italijanske organe o tem, da ne bo nobeno nadaljne sofinanciranje sprejeto pri upravljanju z odpadki. Od leta 2007 do 2013 imamo tu regionalne programe v kampanji in to, pri tem obdobju imamo 270 milijonov evrov. 50 odstotkov zopet financira e RFT za upravljanje z odpadki. Ampak zato, ker je to financiranje tako razdrobljeno v tem sektorju odpadkov, je to pogojeno s tem, kar bodo sprejeli italijanski organi v tem načrtu upravljanja z odpadki. In komisija mora ta načrt tudi potrditi. Jutri bomo komisiji objavili poročilo o izvajanju tematske strategije o preprečevanju in recikliranju odpadkov. V tem poročilu vidimo velike razlike med državami članicami glede različnih eh, mehanizmov ukvarjanja z odpadki. In prava strategija je takšna, da lahko deponije znižamo skoraj da na nič. In tudi zažiganje lahko uporabimo za to, da bi se ukvarjali z odpadki, s kompostiranjem in z recikliranjem. Potem moramo tu razmisliti o verih. To ustvarja nova delovna mesta, nove gospodarske dejavnosti. Okoljski učinki na zbiranje z odpadki so nižji. Torej, res upam, da bo na koncu ta kriza postala priložnost za pristojne organe preko začetka niza raznih ločenih schem zbiranja in recikliranja odpadkov v kampanji. Torej, na kratko, komisija upa, da bo ta načrt upravljanja z odpadki v kampanji dober, prepričljiv in dokler ne bomo posem prepričani, da je ta načrt učinkovit in da bomo imeli sistem s potrebnimi obrati in dokler ne bomo imeli trdna jamstva, da bo ta projekt res učinkovito izvajen komisija ne bo financirala teh projektov v kampanji. Ob koncu pa se bom oglasil tudi glede vaših vprašanj, ki ste jih že omenili. Grazie, Ora la parola gli orat- Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa politične skupine. Začeli bomo z ljudsko stranko, gospa Maconi. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala gospodu komisarju, ker je spomnil na to, da je bil odbor za peticije aktivno vključen v to delo v imenu parlamenta. Imel je politično vlogo, odgovorno se je ukvarjal s to situacijo na pregleden način, vključeval je mesta na primeren način, odgovoren dialog. marca bo stekel dialog s komisijo. Sedaj so stvari drugačne, ni zavlačeven, ampak ljudje so vse bolj odgovorni zaradi te drastične situacije, ki se je še poslabšala v zadnjih letih zaradi nezadostnih dejanj Evropsko sodišče je marca obsodilo Italijo. Marca lani, ampak zaradi dogodkov že vse od leta 2007, ampak takrat so se stvari spremenile. Regionalni ocenjevalec je bil že trikrat v Bruslu takrat. Tu imamo že kar nekaj programov. V odboru za peticije prihaja do sestankov o tem in tu naj bi imeli posebne programe ukvarjanja z odpadki. Potem pa imamo še ta zadnji načrt s popravki, to, kar je komisija potrdila 30. aprila. Ta načrt se že deloma izvaja, je deloma operativen. Tu imamo poseben sistem obdelave odpadkov in Neaplju bodo zdaj lahko imeli posebne pogodbe pri zbiranju odpadkov in pri kompostiranju v obratih. Najprej bodo imeli aerobno predelavo, potem pa še druge vrste v drugih regijah, petih provincah, kjer imajo obrate za takšno obdelavo odpadkov. Potem imajo tu tudi dogovore s petimi regionalnimi sveti, ki se sedaj ukvarjajo s tem. Tudi nekatera sredstva z regionalnih skladov bodo porabili. Kot smo slišali, eno do dve leti časa imamo za to, da bi upoštevali sodbo sodišča. Komisija lahko realno preuči podaljšanje tega obdobja. Seveda je vse odvisno od tega, kako dobro bomo delali, kot so rekli odboru za peticije. In ni verjetno to, da bomo potrebovali nadaljne sankcije glede monitoringa. Vse je pravočasno in upam, da se ta razprava ne bo izkoristila za to, da bi prišlo do gonje proti političnim strankam. Pomembno je, da v kampanji najdejo rešitve za stare težave. Če bomo našli takšne rešitve, bi potem lahko v februarju imeli skupne odgovore, sicer pa bomo še vedno izgubili nekaj časa in se bo vse še poslabšalo. Ja, hvala lepa, dragi kolegi. Gospod Maconi, nisem zmotila pri teh podrobnih komentarjih, ampak prosim, da se držite tega časa ki vam je dodeljen. In če boste brali, prosim, da berete počasi in razumno, tako da vas bomo lahko dobro razumeli. Sedaj pa gospod Pirilo. Ja, hvala lepa. Vidimo, da prihaja do različnih ciklov kampanji pri teh odpadkih. To ni zaskrbljeno odpadkih le zaradi posledic in učinkov na lokalne prebivalce. Evropske institucije lahko posežemo v to, da bi prekinili to zavlačevanje lokalnih organov. Naloge je potrebno izpolniti. Najti je potrebno kredibilne rešitve pri tej situaciji v kampanji, ampak o tem je bilo govora, ampak številni govorijo o tem, ne da bi vedeli, zakaj gre. Regionalno načrtovanje v kampanji se je iz leta 2010 preneslo na letošnje leto in situacije ne bomo mogli urediti, če ne bo prišlo do nadaljnih prelagan. Kaj ti, tu imamo organizirani kriminal in ti kriminalci služijo s tem. Vlada je v zakonu leta 2009 rekla, da je potrebno sprejeti nujne ukrepe v teh provincah, takšni regiji kot je Neapelj, kajti tam živi večina prebivalcev v kampanji, prav Neaplju. In le regije lahko pravilno izvajajo te ukrepe, ki so potrebni. Tako da je to več trude, ki ga vidimo in tudi več razlike tu pri zbiranju in odlaganju odpadkov. Tu je bilo vloženih kar nekaj sredstev. Pogovarjali smo se z lokalno administracijo in kaj je pomembno? Pomembno je, da najprej nasplošno pročimo situacijo na terenu in potem bomo videli, kako poteka odlaganje odpadkov, potem ne boste potrebovali novih sežigalnic. Ampak, če si pogledamo te cinijo in druge deponije, potem vidimo, da je celoten sistem paraliziran. Počakali bomo na odgovor komisije in počakali bomo tudi na to, da bo regija kampanje sprejela pravilen program. Hvala. Sedaj pa skupina Alde, gospa Alfano. Ja, hvala lepa. Videli smo pravo propagando italijanske vlade, ampak to je strukturna težava, ki ni razrešena tu v kampanji. Najprej moramo preučiti nekaj. Ljudje v kampanji še vedno živijo in umirajo s temi odpadki. Tu je veliko odgovornosti, ampak tega ne moramo kar preložiti na državljane, ki živijo v nezdravih razmerah. Evropska unija mora zagotoviti hitre intervencije, sicer se stvari ne bodo uredile. Ne bi smeli imeti več sežigalnic. Kajti, če zažgemo odpadke, potem nastane pepel, ki je lahko tudi smrtonosen. Tu imamo tudi druge možnosti, ki pa mogoče ne bodo delovale zaradi zdravja državljanov. Tudi na to moramo paziti. Potem je v to vključena še mafija, zlasti tu pri izbiranju in odlaganju odpadkov. In na jugu in severu regije je bilo to še posebej prisotno v zadnjih letih. Komisija, kako boste poskrbeli za zdravje državljanov, nas zanima in kako boste poskrbeli za to, da te odločitve ne bodo vplivali na regijo? Ali boste sestavili evidenco kršitev za celotno regijo takoj? In kako je s pravilom iz leta 2008 glede spodbud eh, za sežigalnice? Ste mi povezna tudi državna pomoč. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Lichtenberg. Najlepša hvala po teh pravljicah, ki smo jih slišali od kolegic in kolegov iz Italije, iz ELS, se spustimo na trdna tla. Dejstvo je, da so Italijo tožili upravičeno, da jo, so jo obsodili in to upravičeno. Italija enostavno sodbe ne upošteva, načrt je morda ta uh, dežela pripravila, ampak ga niso naprej poslali. Situacija se ponavlja. Moj vtis je, da odgovorni vedno znova toliko časa puščajo stvari neurejene, da postane položaj nujen, da lahko se italijanska vlada odzove eh, na podlagi zakonodaje za nujne eh, zadeve. Seveda, če je veliko smeti po cestah, pa naj gre za industrijske eh, odpadke iz severa in juga, kaj se zgodi? Te lahko odlagajo brez kakršne koli zaščite na deponije, ne da bi kdo kaj plačal. Veste, kaj to ni italijanska razprava tukaj, kolegice in kolegi iz Italije. Gre za razpravo o tem, da evropske zakonodaje nekdo ne upošteva ne in ne izvaja. Če bo ta način se ponavljal tudi v drugih državah, bo to imelo nepredvidene posledice za Evropsko unijo. Veste kaj, to ni nedeljski sprehod, kar se tam dogaja, to je škandal. Ne gre za 563 novih uh, odlagališč, ki se pojavljajo. In potem policija napada državljane in prebivalce zato, ker ne želijo živeti v smeteh, ki so mešanica industrijskih strupenih podatkov in komunalnih, to ne more ostati tako. Mislim, da moramo potegniti posledice. Dobro je, da več Italija ne more uporabiti toliko denarja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. In uh, gre za to, da nekdo ne spoštuje naše evropske zakonodaje in temu ne moremo kar uh, reči vse v redu. Vince. Ja, hvala lepa. Mislim, da gospoda Higginsa ni tu. Zato bom dala besedo gospodu Rosiju za minuto. Ja, hvala lepa. Sistem odlaganja odpadkov mora vključiti različne načine recikliranja, ne le sežiganje odpadkov na koncu. Naj rečem, da ne smemo zato obsoditi severa ali juga regije. Minister je bil prej iz stranke zelenih, recimo. Ampak že desetletja ljudje razmišljajo o teh problemih v tej regiji, blizu Neaplja. In sedaj se je pojavila ta situacija, ampak eh, Severna Italija je odgovorna za to. Govorite o tem, da grejo odpadki na sever od Neaplja, ampak to je napačno. Prejšnje lokalne administracije so dovolile organiziranemu kriminalu, da je zakonito odlagal odpadke tako, in tako, da se niso dovolj pripravili na odlaganje odpadkov in ljudje v kampanji in Naplju so regionalno volili za to administracijo, ki spoh ni bila sposobna. Ja, hvala lepa. Kolegica Vertman, minuto in pol. Kolegice in kolegi, 14 let se že pojavljajo te smeti v eh, Neaplju. In eh, odpadki se spirajo, tovornjaki, ki naj bi jih odpeljali, ne morejo do njih in celo vrsto obljub so nam dale tako eh, lokalne oblasti v preteklosti, kot eh, tudi osrednja vlada. Posebne komisarje so ustanovili, ki enostavno ne informirajo ne lokalnih oblasti, ne prebivalcev o tem, kaj se dogaja. Nekaj smeti vozijo iz Italije v, na Malto in na ta način seveda se izognejo tako predelavi kot tudi ločevanju eh, smeti. Problem je neozaveščenost med eh, prebivalci in eh, oblastmi oziroma osrednjimi organi. V Neaplju in okolici je stopnja obolevnosti otrok zaradi rakavih obolen bistveno večja, kakor kjerkoli v Italiji. In mislim, da se s temi smetmi ne bodo smeli več kaj dolgo igračkati. Hvala. Ora. Ja, hvala lepa. Gremo naprej. Gospod Rivelini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala gospodu Sebru in drugim, ker so mi zaupali to predstavitev. Ampak povdariti moram pozitivne ukrepe v kampanji. Stvari tečejo. In mislim, da če bi uporabili člen 260 in globe, bi to bilo le politično in neprimerno. Lahko rečem, da tu že izvajamo programe zbiranja odpadkov na različne načine. Začeli smo različne pobude za to, da bi znižali količino proizvedenih odpadkov. Potem imamo tudi sežigalnice in javne razpise glede teh. Sedaj je bil objavljen razpis eh, na vzhodu Neaplja. Ne samo zato, da bi očistili mesta, ampak da bi imeli integriran način zbiranje in odlaganje odpadkov, da bi znižali količino odpadkov, da bi uporabili moderne sisteme, ekološko dobre in tako, da bi se na pravile način znebili starih odpadkov. Kdo je kriv za to? Stara administracija v kampanji, na levi, zlasti zeleni so krivi za to. Na severu Italije pa so uporabili tudi izgovor organiziranega kriminala in na tudi na tak način so se iznebili teh strupenih odpadkov. Pozivam k temu, da delamo za kampanjo in ne proti kampanji zaradi ideoloških in političnih razlogov. Če bomo oglobili ljudi v kampanji, s tem ne bomo rešili nujnih ukrepov, a ne da ne. Ja, hvala lepa. Sedaj pa gospod De Magistris, minuto imate. Ja. Vlada Berlusconija je leta 2008 rekla, da je stvar razrešena. In dobro je, da je Evropska unija preprečila financiranje pri tem programu, ker to ni bilo ekološko kompatibilno in to je pomembno predvsem za recikliranje odpadkov in kompostiranje. V taverni del Re in v Trciniju nimamo nadzora. Tu imamo odpadke v parkih, ampak tu imamo tudi ljudi, ki so bili ubiti in ki imajo različne težave, tumorje in druge zdravstvene težave. Vidimo veliko političnega kriminala komora je vključena v to, prihaja do kriminalizacije lokalnih organov. Tisti, ki tam živijo, imajo velike težave. In kaj je italijanska vlada storila za to, da bi zašitila? Hvala, sedaj pa kolega Speroni eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Centralistična in birokratična Evropa razlikuje med državnimi oziroma lokalnimi uh, ozemlji in njihovimi upravami. Ta nevzdržni položaj v kampanji so povzročili predvsem državljani kampanje. Sam prihajam iz padanje in zavračam vse te uh, obtožbe, ki sem jih slišal prej. Pri nas v padanji so, uh, smo zamenjali nesposobne lokalne uh, politike, ki niso znali uh, rešiti podobnih problemov, v kampanji pa tega ne delajo. Pa Danija je po, pripravljena pomagati kampanji, vsekakor pa zavračamo te obsodbe. Hvala, sedaj pa gospod Badasare, dve minute. Hvala, gospod predsedujoča komisar, kolegice in kolegi. S tem svojim prispevkom ne bi želel še poslabšati položaja. Res gre za upravno, tehnično in politično nesposobnost, ki smo ji priča v kampanji in zaradi tega je, se mesto in njegova okolica utaplja v smeteh. Ta, te smeti ki so se sedaj zbrale v kampanji, niso vse nastale v kampanji. Zbirajo pa se v Neaplju zaradi tega, ker je regionalni svet v Neaplju, eh, ki ga, je, ki ga vodijo levica in zeleni, nesposoben sprejeti odločitve, ki niso popularne, da bi na koncu enkrat rešili ta eh, položaj. Neodgovornost, neukrepanje politični dogovori, zapravljanje z sredstvi in tako naprej. To je politika, ki so jo vodili zeleni in eh, levica in ta je pripeljala do današnje situacije. Politična situacija se je sedaj pred nedavnim spremenila. Nacionalna vlada in nova deželna vlada sta sprejeli politično odgovornost za situacijo in eh, se zavezali, da jo bodo rešile. Pogovarjajo se z prebivalci in odločno nastopajo proti vsakemu eh, odporu tistih, ki ne želijo razrešiti tega položaja, zlasti, ko gre za organizirani kriminal. To se bo zgodilo z ločevanjem zbiranjem, z gradnjo ustreznih eh, predelovalnic in obratov in mislim, da ne smemo sedaj zaradi tega instrumentalizirati te situacije in kaznovati Italijo. Konec koncev uh, gre za nove ukrepe, nove oblasti, uh, ki eh, poskuša v sodelovanju z Evropsko unijo to tisočletno zgodbo enkrat razrešiti. Hvala. Sedaj pa poslanec Nelhart, minuto in pol. Gospa predsedajoča, gospe in gospodje, upam in želim si, da bo današnja razprava pomenila začetek dokončnega konca katastrofe s smetmi v kampanji. Mislim, da gre za to, da morajo evropska pravila in zakonodaja dokončno postati realnost v tej deželi. Gre za nezakonite deponije, ki vem, kako so nastale. Danes je po 20 letih še vedno trpijo v Nemčiji zaradi posledic neostreznega ravnanja z odpadki, strpenimi odpadki v nekdanji vzhodni Nemčiji. Ampak, če se bomo lotili korenov težav, potem moramo vedeti, o čem govorimo. Uprave, strukture je treba spremeniti, izboljšati, kajti brez tega ne bomo odpravili tega položaja. Več pogojev je za to. Prvič, načrt za ravnanje z odpadki. Tudi komisija bi morala tukaj pomagati. Potem drugič, zagotavljanje finančnih sredstev za nove obrate za recikliranje in sežiganje. Tretjič, eh, kaznovalna politika za nezakonito odlaganje smeti recimo komisiji treba povedati, da Europol, Eurojust in eh, podobne organizacije lahko pomagajo državnim tožilcem na terenu, da opravijo svojo vlogo. In pred ne bomo teh eh, predpogojev izpolnili, ne bomo mogli govoriti o sofinanciranju kakršnih koli podobnih programov v tem delu Italije. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Komi, minuto in pol. Spoštovani komisar, kolegice in kolegi, hvala, gospa predsedojoča, da ste mi dali besedo. Jasno in odločno bi želela povdariti naslednje. Ta katastrofa, eh, ki jo nekateri imenujejo katastrofa s smetmi, že eh, postaja obvladljiva. Nekaj časa sedaj že ustrezni lokalni in nacionalni organi eh, pripravljajo ustrezni načrt. Govora je tukaj o eh, postopku zaradi mm, kršitve proti Italiji, zaradi kršitve 260. člena eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Mislim, da je to preuranjeno, kajti komisija enostavno nima objektivne slike tega, kaj se tam dogaja. Tukaj je treba upoštevati je ravnanje države. Ne morete reči, da se Italija ne uh, z, uh, prizadeva za dobro sodelovanje z EU in komisijo. Komisar je rekel, da je v on oziroma njegove službe v tesnih stikih z italijanskimi regionalnimi in lokalnimi organi. Mislim, da je to dober pristop. Italija je pripravljena rešiti ta problem. Kar zadeva vlogo regij oziroma dežel, je treba vedeti, da eh, te v Italiji pripravljene v svoje načrte za ravnanje z odpadki. Ob koncu naj spomnim še na nekaj. Vlada v kampanji in v celi Italiji zastopa evropske vrednosti in tisto, tistega, kar so storili drugi, ne moremo kar čez noč odpraviti. Hvala, sedaj pa kolegica Matera, minuto in pol. Hvala, gospa predsedajoča ne bom sedaj pridigala v imenu svoje vere, ampak želela bi nekaj reči v zvezi z tem postopkom zaradi kršitve eh, pogodbe Evropske unije. Kampanja in italijanska država že eh, razvijajo celo mrežo mm, obratov za predelavo eh, smeti. Istočasno v kampanji tudi sedaj teče kampanja za eh, razrešitev te gore smeti. Ogromno milijonov eh, evropskih sredstev in zlasti domačih sredstev je namenjenih tem. Z sredstvi za pospeševanje regionalnega razvoja, to je 40 milijonov evrov, je treba sedaj zagotoviti, da bo kampanja postavila oziroma zgradila obrate, kot so sežigalnice, potem obrate za recikliranje in sodobna odlagališča. To se že dogaja, poleg tega začenjamo spodbujati tudi ločeno zbiranje, kar zadeva obdobje 2010 do 2013. V tem je na voljo 10 milijonov evrov za postavitev obratov za okolju prijazno odstranjevanje smeti. Poleg tega obstajajo še nekateri drugi konkretni načrti za eh, prvo polovico letošnjega leta, za drugo polovico letošnjega leta. Vendar teh načrtov kampanja ne bo mogla uresničiti zaradi sankcij, ki jih je uvedla Evropska komisija oziroma zato, ker je Evropska komisija se odločila, da ne bo več sofinancirala cele vrste teh uh, ukrepov. Takoj bom končala, gospa predsedujoča, ampak ob koncu naj povem naslednje. Pomembno je, da uh, komisija in parlament uh, vesta, da gre za ogromne težave, ki jih rešuje. Hvala. Prvi govornik v procesu eh, oziroma govornica v procesu Catch the Eye, gospa Morka Najte. Eh, Hvala, gospa predsedojoča. Dovolite, da izkoristim to priložnost in vas eh, opozorim na nekatere druge podobne težave v EU. Včasih osrednji in lokalni organi enostavno ne posvečajo ustrezne pozornosti ravnanju z odpadki. Pri nas je eno od mest postavilo ali želelo postaviti sežigalnico in pri tem zavajalo lokalne prebivalce, češ, da je sežiganje isto kot ločevanje odpadkov. Torej, naši organi po vsej Evropski uniji se mi zdi, da enostavno se te zadeve ne lotevajo dovolj resno. Komisija mislim, da bi morala zlasti upoštevati in preganjati tiste kršitve, ko evropskih direktiv in evropske zakonodaje lokalni eh, in centralni organi ne upoštevajo. Hvala. Hvala. Sedaj pa poslanec Jar. Predsednik. Gospa predsedujoča, ko sem v okviru naše delegacije odbora za regionalni razvoj bil v kampanji, sem ugotovil, da se lokalne oblasti soočajo z eh, težko nalogo. Gre za eh, celo vrsto problemov iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Ravnanje z odpadki, takrat, ko smo mi bili Eh, na obisku, je, eh, so začeli upoštevati tako, da smo lahko potovali v Neapelj in se tudi vrnili iz Neaplja, ampak kaj v okolici Neaplja je bilo ogromno nezakonitih eh, odlagališč, kar zadeva prihodnost, pa bi rekel takole. Mislim, da je naša politika in naš pristop ustrezen, pošten in pravičen, Kadar lokalni in eh, podobni organi upoštevajo zakonodajo, potem je Evropska komisija pripravljena tudi sofinancirati te programe. Ker mene zadeva, bi rekel, Evropska komisija in eh, Evropski parlament eh, moramo vedeti, da ni naš interes nekoga oglobiti in kaznovati, temveč pomagati kampanji in zlasti prebivalcem te dežele pri reševanju tega, te težave. Kolega Rivelini se je tudi javil besed. I fondi eventualmente bloccati dalla Gospa predsedajoča, sredstva za regionalni razvoj Evropske unije, ki so sedaj blokirana, bi lahko pomagala pri sanaciji tega položaja. Ne vem, kako lahko nekdo blokira te sredstva. In italijanske poslanke in poslanci smo dobili opozorilo eh, kampanje, da enostavno s tem kaznujemo ne oblast, temveč državljane. Zato prosim, da to upoštevamo. Hvala. Hvala. V imenu komisije pa sedaj dajem besedo komisarju Potočniku. Uh, Najlepša hvala za vsa vaša mnenja in stališča tri ali štiri teme so, o katerih bi želel govoriti. Najprej gre za čustveno opisano vprašanje oziroma problem, ki je naslednji. Situacija je kritična, hitre rešitve ni, nekaj napredka je bilo moč opaziti, ampak očitno je, da še vedno potrebujemo sistemski odgovor na vprašanje, ki je odprto tam. To je zelo težko, ampak eh, to je nujno potrebno. Glede na to je naš partner pri iskanju rešitve seveda država Italija, ampak sodelovanje z regionalnimi organi na tem področju je seveda tudi potrebno. Veselim se torej ocene novega eh, predloga načrta za ravnanje z odpadki, ki ga bomo dobili. Upamo, da bo ta načrt videti tako, kot mora biti. Tega bodo ocenile moje službe, strokovnjaki. Lahko vam zagotovim, da bodo to naredili tako, da bodo obravnavali Italijo enako, kakor vse druge države članice. Kajti to je temeljnega pomena. Namreč to medsebojno zaupanje držav članic moramo ohraniti. Če govorimo o reševanju s temi problemi, moram reči, da je moj pristop moč opisati takole, v štirih ali nekaj besedah. Hočem biti strok in pomagati in hočem eh, biti eh, pripravljen eh, strogo pomagati, vendar pomagati v korist vseh. Torej, našem interesu je ne samo, da s finančnimi sredstvi rešujemo ta problem, ampak če ne bo drugače moč teh težav rešiti, potem bomo to morali tudi narediti v obliki globe. To je moja držnost. Resnično se trudim narediti vse, kar se da, da bi v sodelovanju z italijanskimi oblastmi oziroma organi našli pravo rešitev. Sam Odkrito upam, da bomo to lahko naredili, kajti to bo na koncu koncev pomagalo italijanskim državljanom. Druga stvar, ki bi jo omenil, je povezana z okvirno direktivo o odpadkih. To je nova direktiva, pred nedavnim smo jo sprejeli in v njej je jasno določeno, da vsaka država mora uh, vzpostaviti hierarhijo pri obvladanju oziroma ravnanju uh, Eh, z odpadki, kar pomeni, da so najboljši odpadki tistih, ki jih ni. Torej ponovna uporaba, reciklaža, eh, uporaba za regeneracijo in, eh, in proizvajanje energije in če druge rešitve ni odlagališča. Torej, tukaj le je del jutrišnjega poročila, ki ga bomo objavili o tem, kako učinkovite so države članice pri ravnanju z odpadki. Tukaj so prikazani trendi za odlaganje na deponijah komunalnih podatkov. Zatem imamo najboljše podatke. Pet držav članic je takšnih, da je manj kot pet odstotkov komunalnih eh, odpadkov na deponijah. Se odlaga na deponijah. Sedem držav članic pa je takšnih, da več kot 80 odstotkov vseh svojih komunalnih odpadkov odlagajo na deponijah. Torej situacija v Evropi je zelo različna, ko gre za ta problem. In to je seveda odprto vprašanje, ki se ga moramo rešiti. Ampak če tale graf kaj kaže, kaže obdobje od leta 1995 do leta 2007. Če kaj kaže, potem kaže, da če države želijo situacijo spremeniti, če se ustrezno organizirajo, zato to lahko tudi naredijo. Danes lahko skoraj do Evropo delimo na dva dela. En del, eh, ki gleda na odpadke kot problem. In drugi del, ki gleda na odpadke kot veliko priložnost eh, za sekundarne vire in za ustvarjanje dobička. Kajti dobiček je v ravnanju z odpadki. Ogromno konkretnih primerov poznam, ko so mi ljudje povedali, da morajo iti na, na javna naročila, ko uh, gre za dodelitev smeti posameznim predelovalcem. Torej, predelovalcev, kandidatov, zainteresiranih je toliko, da morajo iti na javni razpis pomeni, da nekateri vidijo v odpadkih dobiček. In še zadnja stvar, ki bi jo želel omeniti. Poslanka ali poslanec je povdarjala, da poslanka je povdarjala, da moramo skrbeti tudi za ravnanje z odpadki v drugih delih Evropske unije. Leta 2009 je 90 ali 95 odstotkov primerov zaradi kršitve evropske zakonodaje bilo v zvezi s smetmi, nekaj z vodami, nekaj z zrakom in tako naprej. Vsekakor horizontalno ali celovito gledamo na problem odpadkov in njihov vpliv na okolje in tako bo komisija delala tudi v prihodnosti. Na zaključim resnično moramo narediti vse, kar lahko vi kot Evropski parlament in mi kot eh, komisija oziroma komisar za okolje, vse narediti, da ljudi ozavestimo o tem, da so odpadki priložnost v prihodnosti. To sporočilo moramo nujno ljudem posredovati, če hočemo rešiti celo vrsto problemov, torej učinkovitost, eh, ko gre za rabo virov, je tukaj bistvenega pomena in ta učinkovitost eh, bo pripomogla k konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Če mi danes tega ne verjamete, me čez deset let vprašajte, eh, ali sem imel prav ali ne. Hvala. Hvala, komisar. Končali smo razpravo. Eh, na naslednjem plenarnem zasedanju pa bomo opravili glasovanje o tej točki.